kaj smo počeli 26. aprila 1986. Ta dan eh, smo si vsi zelo dobro zapomnili. 26. aprila 1986 eh, je prišlo do eksplozije v nekdanji eh, Sovjetski zvezi, natančneje v Ukrajini, v reaktorju številka 4 v Črnobilu in eh, prišlo je do velike jedrske tragedije z neverjetnimi posledicami. V ozračje eh, je bil sproščen eh, radioaktiven material in onesnaženi so bili veliki. Oznesnažena so bila velika območja Rusije, Belorusije in Ukrajine. Radioaktivni oblak je potoval uh, proti zahodni Evropi. Do danes ne poznamo številke eh, umrlih in obolelih eh, zaradi eh, te jedrske katastrofe. Najbrž natančnih številk ne bomo nikoli poznali, ampak ocene so različne. Ne glede na to, kako visoke so te številke, gre za tragedijo dramatičnega obsega. Na sto tisoče mrtvih naj bi bilo zaradi te jedrske nesreče. Malo se nas spomni, da so v glavnem mladi ljudje, bili poslani eh, na to območje, zato da bi omejili posledice jedrske nesreče. In eh, tem eh, se moramo zahvaliti, da niso bile posledice še veliko hujše. To svoje delo so številni morali plačati z življenjem. Na sto tisoče ljudi je moralo zapustiti svoje domove, številne družine, so se morali preseliti. In tla eh, na tem območju ostajajo še naprej radioaktivna. Eh, ljudje še vedno trpijo zaradi posledic. Tudi otroci, ki so se rodili leta po tej veliki jedrski nesreči, čutijo posledice. Črnobil eh, kot ruševina ostaja opomin hkrati pa ostaja tudi problem. Kot vemo, so jedrske elektrarne, jedrske naprave eh, zelo občutljive in zaščitni, nov zaščitni eh, plašč, ki ga pripravljajo, naj eh, bi bil pripravljen do leta 2017 in stal nas bo 2 milijardi evrov. To je pomembno tudi za Evropsko unijo in države članice Evropske unije, kajti radioaktivni oblaki in radioaktivno sevanje eh, ne poznajo nacionalnih meja. Na evropski ravni smo obravnavali tudi jedrsko nesrečo v uh, Fukushimi in uh, posledično smo izvedli eh, teste v 145 jedrskih elektrarnah v Evropski uniji. Tukaj ne gre za nacionalne prepire, veliko je različnih stališč o uporabi jedrske energije, ampak ne glede na te razlike, ne smemo pozabiti, na to, da smo odgovorni da, za to, da bodo jedrske elektrarne v Evropi in v naši soseščini varne. Na to nas eh, opominja eh, tudi eh, Črnobil in spomin na to nesrečo pred 30 leti. In uh, To nalogo moramo tudi v Evropskem parlamentu vzeti izjemno resno. Najlepša hvala za vašo pozornost. Drage kolegice in kolegi, ta teden sem imel čast da sem se srečal z eh, njeno ekscelenco, gospo Al-Kabali, ki je predsednica Združenih arabskih emiratov. Danes je tukaj z nami in rad bi se ji zahvalil, draga kolega.